Mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, je vous invite à prendre place. Nous avons un ordre du jour qui est. Dragi kolegi, dame in gospodje, prosim, sedite na svoje, svoja mesta. Imamo zelo natrpan dnevni red in le malo časa. Zato je prav, da začnemo ob načrtovanem pričetku seje. Komisar se nam bo pridružil čez nekaj trenutkov. To nam bo omogočilo, da prej opravimo glasovanje. La séance est donc ouverte. Ja, torej seja se pričenja in pozdravljam vse navzoče. Ja. sestava tega odbora je danes nekoliko nenavadna, kajti tukaj so poslanci, ki eh, so v parlamentu že od leta 2014, imamo pa tudi nekaj novih poslancev, novo izvoljenih poslancev z zadnjih evropskih volitev. In eh, ti poslanci se nameravajo pridružiti odboru za proračun. Izrekam jim dobrodošlico. Nekateri, kot recimo jaz, pa prisustujemo eh, zadnji seji, eh, zato je to zelo čustven trenutek. Rad bi, da sprejmemo dnevni red. Naj vas spomnim, da se moramo držati časovnice, kajti komisar nas bo zapustil ob 15.30 uri. 30. Eh, sledil bo koktejl, ki bo zaznamoval konec našega zakonodajnega obdobja, našega odličnega sodelovanja med komisijo in eh, parlamentom oziroma odborom za proračun. Novinarska konferenca bo potekala ob 14.45, vendar. Eh, torej, to pomeni, da imamo na voljo uro in 15 minut. Začeli bomo z točkama 6 in 7. Eh, in potem bomo skupaj obravnavali četrto točko, osnutek proračuna za leto 2020 in pa spremembo proračuna za leto 2019. Predstavitev bo imel eh, komisar Oettinger, potem pa bo sledila razprava. In potem bo sledilo še sporočilo, ki bo zaključilo naše zakonodajno obdobje. Če ni nobenih prepomp, eh, potem lahko odobrimo ta dnevni red. Dobili smo tudi zapisnik za dne 11. aprila. Ima kdo kakšno pripombo? Ne, potem je ta dnevni red sprejet. Sedaj pa k tretjemu razdelku proračuna za leto 2019. Tu ni nobenih eh, prenosov, zato bomo nadaljevali z naslednjo točko. Gospod Rubik naj bi se nam kmalo pridružil ampak glede na to, da ga še ni, bom dal besedo komisiji. Nous avons la preuve tout de suite. Présentation.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 Beseda je vaša. Ja, najprej najlepša hvala. Prisrčno bi se rad zahvalil za to, da imamo danes. Uh, še sejo, ki poteka eh, med opoldanskim odmorom. To je zmeraj eh, zelo dobro, kajti tako bomo okrepljeni začeli nov krok. In v zadnjih petih letih mislim, da smo v tem odboru zelo dobro delali in da smo postavili temelj, temelje za prihodnji večletni program. In kar zadeva prerasporeditve za leto 2019. Te niso problematične. Imamo prenos C7 iz eh, proračunske vrstice 2400 oziroma 1400, tukaj gre za zaposlene v sekretarijatu. Eh, sredstva naj bi se povečale na 1,1 milijona evrov in to je potrebno zaradi tega, ker moramo o novih določilah, o določilih, eh, ki veljajo, eh, obvestiti eh, tudi vse pripravnike v Evropskem parlamentu in vse na novo zaposlene. To je novost iz leta 2018, to bi moralo biti že vključeno v načrt, ampak glede na to, da je načrt pripravljen dve leti vnaprej, razumem, da je ta sprememba potrebna imamo uh, tudi, oziroma zaposlili smo tudi nove učitelje tujih jezikov za poslance. In eh, poleg tega je večja obremenitev eh, tudi na področju prevodov, tako da potrebujemo dodatna sredstva tudi za zaposlene na tem področju, za tehnologijo in tako naprej. Imamo pa sredstva iz petih proračunskih vrstic. pri eh, vrstici 1200 eh, smo precej privarčevali. In sicer zaradi eh, nižje obremenitve, kot smo predlagali. Eh, tukaj gre za 900 tisoč evrov, potem 2013 eh, obdelava podatkov in telekomunikacije, tudi tukaj smo privarčevali 68 tisoč evrov. in potem 35 eh, tisoč evrov eh, pri izdatkih eh, za oglaševanje, za kampanje. Pri 3245 pa smo privrčevali 100 tisoč evrov. Te prošnje za prerasporeditev lahko podprem in bi poslance prosil, da jih potrdijo. Merci, Najlepša hvala, gospod poročevalec. Želijo besedo poročevalci v senci? Ne, nihče ni prosil za besedo. Želi še kdo drug besedo? Dobro. Če ni nobenih pripomb, glede na to, da poročevalec predlaga, da odobrimo te prošnje za prerasporeditev, mislim, da lahko sklepamo, da so te prošnje odobrene. Komisar se nam bo pridružil čez nekaj minut. Napovedali so, da bo prišel za petminutno zamudo. Danes dopoledne je potekala seja kolegija komisije glede proračuna za leto 2020 in glede spremembe proračuna za leto 2019. Komisar nam bo predstavil rezultate čez nekaj trenutkov. In poleg tega eh, nam eh, je naredil uslugo in uh, ni uh, poročal medijem takoj po tej seji, ampak uh, je počakal, da bo najprej predstavil novosti tukaj v parlamentu. In je torej uh, konferenca za medije oziroma za predstavnike tiska predvidena ob 14.45. Komisarju izrekam toplo dobrodošlico. Dobrodošli, gospod komisar. Rekl sem ravno kar, da odbor za proračun ceni, da ste dali prednost odboru za proračun, ko gre za obveščanje o rezultatih seje kolegija in da ste se vzdržali stiku z mediji. Tiskovna konferenca pa bo potekala ob 14.45. Torej imamo uro in štiri minute, da prisluhnemo vaši predstavitvi, ki bo zajemala tako osnutek proračuna za leto 2020, kakor tudi predlog spremembe proračuna za leto 2019. Potem pa bo sledila izmenjava mnen, ki bo izjemno dobro strukturirana. Predlagam, da uporabimo tako imenovani način ping-pong, torej da poslanci zastavijo kratko vprašanje in eh, komisar zagotovi kratek odgovor. Gospod komisar, beseda je vaša. Spoštovani gospod predsedujoči, dame in gospodje poslanci, dame in gospodje. Komisija je danes zjutraj po temeljitih pripravah v preteklih tednih pripravila osnutek proračuna za prihodnje koledarsko leto 2020. In ta osnutek vam želim danes tukaj tudi predstaviti. Gre za zadnji načrt Junkerjeve komisije. In gre za osnutek leta, za leto 2020. Določili smo prioritete, ki so pomembne tudi za vas, delovna mesta za mlade, podnebne spremembe, eh, varnost, obramba, imamo pa tudi nekaj novih elementov. In sicer eh, evropski neke solidarnostne enote, eh, potem okrepitev eh, ozemeljske kohezije in tako naprej. Z tem osnutkom bomo zgradili most k prihodnjemu večletnemu finančnemu okviru. Recimo, če podpremo raziskave in inovacije, potem z tem zagotovimo razvoj, ki bo lahko upoštevan in nadgrajen v prihodnjem proračunskem obdobju. Ta osnutek proračuna smo zasnovali tako, kot da bi bilo Združeno kraljestvo še polnopravna članica z vsemi pravicami. Kaj to pomeni? To pomeni, da se je komisija dogovorila eh, z predsednico vlade Mejevo, da bo Združeno kraljestvo uplačevalo sredstva tudi v prihodnjem letu in sodelovalo pri vseh programih, ki jih vsebuje večletni finančni okvir 2014 do 2020, ki je bil soglasno sprejet leta 2013 z soglasjem Združenega kraljestva. To pomeni, da trenutno nimamo nobene luknje v proračunu če se bo v prihodnjih tednih kaj spremenilo, če bo prišlo do izstopa Združenega kraljestva brez dogovora, potem bo potrebno osnutek spremeniti oktobra pred eh, spravnim postopkom. Obveznosti eh, znašajo 100 eh, 61,2 milijarde. 161,2 milijarde. To pomeni nič cela 99 odstotka za države članice. V primerjavi z letom 2019 smo predvideli eh, obveznosti v višini 1,3 milijarde oziroma smo se omejili na okvir, ki nam je dan. Pri plačilih bo prišlo do večjega zvišanja in sicer za 3,5 odstotka, to je približno 0,90 odstotka bruto družbenega proizvoda. In sicer je to 153,6 milijarde. Tukaj gre za kohezijske programe, ki trenutno potekajo, in prevzem obveznosti je bil v teh programih pretvorjen v plačila. Sedaj pa prehajam k razdelku 1a. Tukaj gre za obzorje 2020 in za povišanje sredstev 6,4 odstotka. To pomeni 13,2 milijarde evrov. Poleg tega predlagamo tudi povišanje sredstev za Kozme, za Galilejo, za solidarnostne enote in eh, za instrument Povežimo Evropo. Po drugi strani pa smo predlagali tudi prerasporeditev sredstev in sicer v višini 200 eh, milijonov. In sicer eh, gre tukaj za neuporabljena sredstva iz programa Povežimo Evropo. Na ta način želimo ukrepiti Erasmus, Kozme in pa druge programe. Mogoče se še eh, spomnite odločitve, ki je bila sprejeta v okviru revizije, umestne revizije. Eh, takrat eh, so obstajala velika nesoglasja med parlamentom in svetom in to je posledica tega rezultata. Občutljiv je tudi člen 15.3 eh, naše finančne uredbe. Kot veste, je prišlo do velikega nesoglasja med parlamentom, svetom in komisijo v zvezi z tem členom. Ta člen je nov eh, in zagotavlja možnost, da bi sredstva iz eh, predhodnega leta prenesli v naslednje leto in ta sredstva bi eh, znašala 72 milijonov evrov. Vsi se moramo zauzemati za to, kajti če bo svet to ponovno zavrnil, če bo svet to kategorično zavrnil, potem bo pravzaprav ta člen brez predmeta in ga ne bomo uporabljali v prihodnjih dveh do petih letih. Mislim, eh, da gre eh, tukaj za neke vrste preizkus za ta člen, ali bo sprejet in ali ga bomo, če bo potrebno, uporabljali. Potem ena B, kohezijska politika, tukaj smo sredstva povečali eh, za 6,4 odstotka. Tukaj gre za področje plačil in za programe, ki potekajo in potrebno je zaključiti programe, ki so se začeli izvajati leta 2014. Eh, torej, Izplačana bodo tudi zadnja plačila za leto, za obdobje 2007 do 2013. V prihodnjem letu eh, pa bomo pri plačilih upoštevali le še tekoče proračunsko obdobje. Potem uh, drugi uh, oddelek, tukaj gre za kmetijstvo, presenečen ni. Programi bodo potekali v skladu uh, z že sprejetimi načrti. Tukaj pa je tudi področje podnebnih sprememb. Odločili smo se, da bomo 20 odstotkov vseh sredstev namenili boju proti podnebnim spremembam. In po nekaj koliko težavnem začetku. Smo se odločili, kako bomo zagotovili sredstva za boj proti podnebnim spremembam eh, in sicer iz posameznih programov in prihodnem letu predlagamo 21 odstotkov vseh sredstev za boj proti podnebnim spremembam. Torej, proračun želimo približati 19,7 odstotkom. Eh, to je blizu eh, našemu zastavljenemu cilju 20 odstotkov. V posvetih smo za prihodne leto nameravali doseči vsaj 25 odstotkov. Sedaj pa tretji razdelek tukaj je povdarek na izvajanju trenutnih ukrepov. Vendar pa moramo upoštevati eh, tudi prožnost eh, in instrument prožnosti bo znašal približno 778,1 milijona. Prevzem obveznosti se bo znižal za 1,5 odstotka in plačila bomo povečali za 5,6 odstotkov. tukaj gre eh, predvsem eh, za zmanjšanje potreb na področju nekaterih nujnih ukrepov. Eh, tukaj gre za RSK EU, za evropske obalne in pa obmejn, obalno in pa obmejno stražo in pa za obsežen sistem izmenjave informacij o prihodu Eh, in izstopu iz Evropske unije, potem pa četrti razdelek Evropa v svetu. Dodaljna sredstva bomo namenili eh, instrumentu za Turčijo oziroma za begunce v Turčiji. In kar zadeva Turčijo in predpristopno pomoč, bomo eh, oziroma smo za leto 2020 predlagali enak znesek kot leta 2019. Eh, leta 2019 smo predlagali višji znesek, svet in parlament sta potem eh, ta znesek znižala in za prihodnje obdobje bomo predlagali povsem enak znesek. Potem pa peti razdelek. Tukaj gre za upravne izdatke. Celotno zvišanje bo znašalo 3,8 odstotkov v primerjavi z proračunom za leto 2019. Tukaj gre za vse izdatke oziroma za zamrznitev vseh eh, izdatkov, ki niso neposredno povezani eh, z eh, osko definiranimi upravnimi izdatki. Pri pokojninah eh, pa eh, bomo zagotovili eh, več sredstev, kajti ta sredstva se bo povečala za 7,1 odstotka. Ponovno želim povedati, da bi bil čas, da vzpostavimo nov pokojninski sklad, kajti dobili smo nove poslance iz leta 2004-2007. Eh, in eh, zaradi novega demografskega razvoja se število upokojencev povečuje in v prihodnjih letih bi se eh, bi lahko ta številka znašala plus, plus 10 ali pa celo plus 12 odstotkov. Torej je potrebno razmisliti o pokojninskem skladu. In eh, ta sklad je predviden za najkasneje leta 2030. Mislim, da bi bilo dobro, da ga vzpostavimo že prej v obliki sklada. Na ta način eh, bomo lažje reševali letni prirast in o tem se bom pogovarjal tudi z svetom. Toliko torej o najpomembnejših številkah. Imamo zelo jasen načrt eh, za trialog 23. julija, eh, za eh, branje v parlamentu septembra in oktobra. Potem pa bo seveda sledil spravni postopek. 29. oktobra se bo ta postopek pričel. Naj vas opozorim še na to, da. Če boste počasno izvolili novega predsednika ali pa predsednico komisije eh, ali pa celotno novo komisijo, potem eh, ta komisija več ne bo upravljala svojega mandata oktobra. In eh, potem bodo eh, morale proračun, boste morali proračun obravnavati dve komisiji. To je potrebno upoštevati in to bi lahko predstavljalo tudi težave pri pravočasni pripravi proračuna za leto 2020. Hvala lepa za vašo pozornost. Merci, Hvala lepa, gospod komisar. Hvala lepa za to predstavitev, ki je bila povsem jasna. Komisija uh, bo uh, jutri seveda eh, pomagala tudi pri eh, sprejemu eh, prihodnega proračuna za leto 2020. Torej. Mogoče bi lahko sedaj predstavili še spremembe proračuna za leto 2019. Darf ich das Wort nehmen? Lahko nadaljujem. Ähm, gestatten Sie mir Ihnen. Dovolite, da vam predstavim tudi osnutke treh sprememb proračuna za tekoči proračun za leto 2019. Komisija jih je sprejela aprila. Najprej sprememba proračuna ki se nanaša na presežek iz eh, leta 2018. Gre za 1,8 milijarde evrov. Predvsem eh, gre za večje prihodke zaradi eh, kazni in pristojbi. In v posvetih smo sprejeli sporozum med parlamentom in svetom, tudi v zvezi z obzorjem 2020 in Erasmusom. Sredstva za ta dva programa naj bi se povečala za 100 milijonov evrov. To je bilo za vas zelo pomembno in to je tudi vsebina drugega osnutka proračuna, drugega osnutka spremembe proračuna. Torej 100 milijonov več za obzorje 2020 in 100 milijonov več za Erasmus. Izvajanje programa Erasmus Plus eh, je osredotočeno predvsem na začetek eh, leta, zaradi tega so trenutno možnosti manevrskega prostora precej omejene. In potem imamo še tretjo spremembo proračuna in sicer gre za spremembo eh, z konca maja in ta se nanaša na solidarnostni sklad za mobilizacijo sredstev za Romunijo, Italijo in Avstrijo. In sicer zaradi hudih naravnih nesreč, poplav, obilnega dežja in tako naprej. Gre za finančno podporo tem državam in prosim vas, da odobrite te tri spremembe proračuna. Merci, Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa bomo začeli z vprašanji in odgovori. Naj vas opozorim, da smo izbrali postopek ping-pong, torej čim krajše vprašanje in čim krajši odgovor. Najprej dobi besedo Monika Holmajer, splošna poročevalka za leto 2020. Osnutek eh, proračuna oziroma poročilo o snitku proračuna je bilo že odobreno v parlamentu. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Lepo pozdravljam kolegice in kolege. Zahvaljujem se gospodu komisarju. Zelo sem vesela, da se znova srečamo. Najprej bi se rada lepo zahvalila komisarju za natančne predstave. Seveda bomo skupaj s kolegi ta proračun še enkrat natančno pregledali, kar se mi zdi pozitivno, je poglavje 1a. To je bilo Evropskemu parlamentu vedno zelo pomembno in eh, tukaj eh, smo zabeležili precejšno povišanje sredstev. Torej, eh, okrepil se bo Erasmus plus eh, s stotimi milijoni. Videli bomo, eh, kakšno, kaj dosiže lahko 30 milijonov, kajti Erasmus je bil za Evropski parlament vedno izredno pomemben. To je bil eden naših najpomembnejših podarkov. In upam, da bo tako ostalo tudi v prihodnje. Tudi povečanje sredstev um, v 1B. Um, Zanima me, gospod komisar, ali bi lahko povedali kaj več o uspehu programa. Kaj ti računsko sodišče je to nekoč kritiziralo? Ali so na vidiku eh, pozitivne spremembe? Eh, kako se da je to poteka? Kaj ti tudi to je bilo nam zelo pomembno? Kajti eh, želeli smo eh, pomagati mladim, da bi izšli iz brezposelnosti in s tem programom smo želeli podati naš prispevek. In tudi v prihodnje nam bo to zelo pomembno. Potem IPA, torej predpristopna pomoč za Turčijo. Ja, dobro se mi zdi, da se ohrani raven iz preteklega leta. Kar pa se tiče naslednjega leta, me zanima tole. Do kakšne eh, mere bodo sredstva, ki so predvidena za Turčijo, v resnici tako uporabljena za Turčijo, da bodo skladno z našimi predstavami? Kajti, kot eh, vemo, eh, Turčija ta hip ne ravna tako s človekovimi pravicami, da bi bili mi zadovoljni. Torej, mi smo kritični do tega. Potem je tukaj instrument za begunce. Eh, torej tudi to je instrument za Turčijo. Zanima me, ali je to, kar je tukaj, nekaj normalnega, ali uh, je to normalni delež, eh, ki je skladen za tem, za kar smo se dogovorili s svetom. Kajti svet nam je tukaj naprtil uh, nekaj, česar sebi ni naprtil. Sicer še nekaj besed o pokojninskem skladu. Eh, torej, v zvezi s tem še nimam toliko vprašanj. Torej, moje osebno mnenje je takšno, da je to pomembno in nujno, kajti v naslednjih letih bo to prispevalo k temu, da bomo dosegli konsolidacijo in eh, varnost. Torej, o tem bomo morali razpravljati v Evropskem parlamentu, ampak načeloma je to. Torej je eh, zame, ki delam v eh, odboru za proračun, seveda bolje, da eh, delamo z nečim, s čimer lahko računamo, kar je predvidljivo, ne pa da se ukvarjamo z nepredvidljivimi zadevami. Počakati moramo še vplive iz tega leta. Vprašanje je kako uh, bo s temi 86 novimi pogodbenimi mesti. To sicer ni eh, moj uh, proračun. Za leto 2020 bomo videli, kako bo, ampak morda bi lahko kaj več o tem povedal gospod Rubiš. Torej, ta hip nimam toliko vprašanj, rada pa bi se zahvalila za natančno predstavitev. Eh, poglavje tri. V zvezi s tem bomo imeli številne vprašanja. Tukaj gre za begunce in ali je zadostno financiranje programov in pa ali imamo za EU-li za dovolj eh, sredstev in osebja, eh, tako da bomo lahko sploh izvajali programe, ki smo jih finančno predvideli. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa splošna poročevalka, gospod komisar. Ja. Eh, torej, eh, spoštovana kolegica Holmajer, par je, eh, smo imeli upravne težave v državah članicah, ampak izkušnje in kompetence so se v zadnjih letih izredno izboljšale. Naj omenim Grčijo, Španijo, in sedaj se sredstva veliko učinkoviteje izvajajo. Nasplošno lahko rečem, da se je eh, število brezposelnih eh, mladih znižalo sa 34 na 14 odstotkov. Torej, to ni optimalen rezultat, ampak program eh, je prinesel mm, seboj pozitivne, pozitivne učinke. Potem predpristopna pomoč za Turčijo. Sledila bodo še pogajanja in kasneje vam bomo poročali o tem, kateri projekti eh, se bodo še financirali leta 2019 in pa eh, kakšna pričakovanja bomo imeli za naslednje leto. Tako da bomo videli, kaj lahko financiramo s temi zniženimi sredstvi in to bo morda podlaga za eh, spravni postopek, za trialog. Tako da se eh, bomo potem samostojno odločili o predlogu, ki smo ga podali za leto 2020. Potem pomoč za begunce za Turčijo. Drugo tranša je sedaj v izvajanju, torej sedaj smo v fazi obveznosti, sledila bodo še plačila. In uh, v kratkem se bomo morali odločiti, a, kakšne potrebe obstajajo oziroma ali obstaja želja za tretjo tranšo. Kajti, Sedaj sofinanciramo eh, prenočišča, izobraževanje in tako naprej. In Mi eh, bomo držali naše obljube, mi bomo izvajali naše obveznosti. To, kar eh, pa eh, zadeva naslednja leta, o tem se bomo morali v kratkem odločiti. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa besedo dobi poročevalec za druge oddelke. Gospod Manka. Dziękuję pięknie, pan predseda aj keď ten rozpočet, čo nám pán komisár predloží. Hvala lepa. Torej, proračun, ki ste ga pravkar predstavili, se ne nanaša na druge inštitucije, e, torej, e, ampak tudi druge inštitucije e, so podale svoje predloge proračunov. Pomembno je, da zagotovimo to, da se bodo sredstva eh, uporabljala tako, da bodo vezana na eh, cilje in eh, da se osredotočamo na poglavitne naloge. Mislim, da bi morala komisija ravnati tako kot generalni sekretar Evropskega parlamenta. Namreč posvetiti se moramo sodelovanju med različnimi inštitucijami tako da bomo ustvarili sinergije in da bomo lahko opredelili, kje bi lahko kaj privrčevali. To sem dejal že pred desetimi leti, ko sem bil poročevalec. Takrat smo tako ravnali in takrat smo lahko zelo veliko privrčevali, naprimer pri tolmačenju. Kajti inštitucije so na tem področju začele sodelovati. Eh, inštitucije so iskale eh, proste eh, zmogljivosti, ki so bile na razpolago in tudi tokrat bi lahko ravnali tako. More biti na privrčevanje bi bila možna pri Evropskem parlamentu. Tudi na področju priprav na evropski proračun. Eh, kajti sedaj smo postopek razdelili na faze, imamo pomladansko fazo, jesensko fazo. Zelo pomembno je, da inštitucije dobro sodelujejo in da so pozorne na to, da ehm, smo znižali stroške, pavšalno znižali stroške pri inštitucijah, ampak da to prišlo je tudi do izkrivljanj, kajti inštitucije, ki so učinkovito delovale, smo prisilili eh, k vrčevanju. In to je bilo izredno zapleteno za določene eh, inštitucije na primer črtali so tolmače nekje in so jih potem najemali nekje drugod in tako naprej. Hvala lepa za vaš predlog. Merci, Dobro, najlepša hvala, gospod poročevalec. Gospod komisar, želite kaj dodati? Želite odgovoriti gospodu Manki? No, to sem vzel na znanje. Hvala lepa za pozitivno oceno in eh, vse podrobnosti bomo obravnavali v času pogajanj. Jaz sem pripravljen eh, na pogovore z eh, vami. Če želite govoriti z menoj zunaj uradnih formalnih sestankov, potem sem vam na voljo. Če tudi ste vabljeni, če želite govoriti s strokovnjaki v generalnem direktor, direktoratu, jaz sem vam na voljo. Alors, Najlepša hvala, gospod Vioti. Poročevalec za leto 2019 eh, bo zastavil svoje vprašanja in eh, komisar bo odgovoril eh, tri minute za vse skupaj. Eder pa nadomešča gospoda Viotija. Hvala lepa. No, privrčevali bomo nekaj časa. Imela bi nekaj vprašanj v zvezi s stotimi milijoni nismo še govorili o natančni porazdelitvi. Na kakšni podlagi ste se odločili za 20 za Erasmus in 80 za obzore 2020? Imamo 45 milijonov, eh, znotraj 80 milijonov za proračunsko vrstico, eh, ki do sedaj sploh še ni bila koriščena. Torej, zanima me, eh, ali lahko poveste kaj več v zvezi s tem. Torej, kako želite to financirati in kakšni nameni so s tem povezani? Poleg tega, kako je se plačili, ki so povezani s temi stotimi milijoni? Merci. Čestitke za ta nastop. Sedaj pa gospod komisar. 100 milijonov evrov ustreza dogovoru jeseni preteklega leta eh, na spravnem postopku. Torej, eh, to razdelitev 20-80 lahko tudi spremenite. Ta razdelitev izhaja iz eh, eh, proračunov, ki smo jih do sedaj imeli za obzorje in pa za Erasmus. Torej, tukaj gre za razmerje 4 proti 1. 13,2 milijard letos za obzorje 2020 je predvidenih in nekaj čez dve eh, eh milijarde evrov sta, sta predvideni za Erasmus. Torej, eh, tako smo nekako eh, smo se dogovorili za sorazmerno razdelitev. Torej, 80 milijonov bi radi eh, porabili za projekte na področju eh, zaščite podnebja in ta odstotek bi radi v naslednjem letu še zvišali. Sicer pa, eh, se bo treba o tem pogovoriti še s člani odbora ITRE. Hvala lepa, gospod komisar. Eh, pri Erasmusu smo prišli tako rekoč na tri milijarde. Sedaj pa dajem besedo poročevalcu Sence za uh, leto 2020 uh, eh, in za leto 2019. Vsak bo dobil dve minuti za odgovor in pa eh, za vprašanje. Gospa Glonek Moran, hvala lepa. Gospod predsedojoči, to je zadnja seja odbora za proračun in zato je vzdušje danes uh, zares nekoliko drugačno, še prav posebej zame. Uh, kajti ne bom eh, nadaljevala z upravljanjem dela v Evropskem parlamentu. Kasneje bomo nazdravili upravljenemu delu. Gospod komisar, rada bi se vam zahvalila za razpoložljivost v našemu odboru tekom preteklega zakonodajnega obdobja, pa tudi za odgovore, ki ste jih danes podali na naše vprašanje. Tri pripombe, čisto na kratko glede dela in pa glede predlogov eh, komisije. Gre za splošno pripombo glede proračuna. In to pripombo smo že večkrat podali, še enkrat eh, po evropskih volitvah in po pogovorjih z evropskimi državljani. Eh, evropski proračun pač ni dovolj velik potrebovali bi nove lastne vire, kot eh, recimo stalne davke in pomembno je to povdariti še enkrat. In upam, da bo nove zakonodajno obdobje prineslo spremembe na tem področju. Druga pripomba je, da smo, da nas je bilo veliko, ki smo to sporočilo posredovali že eh, v prejšnjem obdobju, pa tudi za leto 2020 in sicer, da so potrebni novi instrumenti. Gospod komisar, dejali ste, da boste uporabili člen 15.3 v proračunu za leto 2020. Zanima me, eh, kaj bo z 72 milijoni, o katerih ste govorili, kaj ti. Ugotovili eh, smo, eh, da imamo neuporabljeno vojnico iz leta 2017 v višini 400 milijonov. In naj zaključim z sledečim. Evropski parlament ima možnost, da se opre na postopek soodločanja ki nam daje pristojnosti na uh, področju sprejemanja proračuna. In v tem okviru mislim, da je zelo pomembno, da se vsi zavedamo, da. da mora Evropski parlament eh, čim večkrat ugovarjati, ko gre za Evropski proračun. Tako želim vam plodna pogajanja v eh, prihodnjem eh, mandatu in se vam zahvaljujem za pozornost. Hvala lepa. Eh, uporabili ste tudi že čas gospe Gardije Zabal. Gospod komisar. Ähm, Gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. O členu 15.3 bi eh, lahko aktivirali 282 milijonov evrov. In eh, to se stoji iz različnih eh, preteklih ehm, proračunskih let. Ampak to izvira iz preteklega večletnega finančnega obdobja oziroma programskega obdobja. In sedaj smo aktivirali samo to, za kar smo se dogovorili v okviru obzorja in to so sredstva, ki so prenosljiva. Torej, sedaj nismo šli uh, v leta 2007-2013, ampak uh, smo upoštevali samo to obdobje in iz tega obdobja izvira 72 milijonov evrov. Lepa. Hvala lepa. Sedaj pa Bernd Kolmer. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani gospod eh, komisar Oettinger. Eh, lepo se vam zahvaljujem za predstavitev teh številk. Jaz bi rad omenil dve področji. Najprej eh, zaščito podnebja. Nujno je, da se ukvarjamo s podnebnimi spremembami, pa ne samo to, to je tudi zelo moderno. In eh, rad bi poudaril tole. Vidim veliko nevarnost Eh, da marsikaj izberemo oziroma uvrstimo pod eh, začito podnebja in eh, rečemo, da je vse to zelo učinkovito. In jaz bi rast prosil Evropsko komisijo za to, da izbirate učinkovite in trajnostne in smiselne projekte. Kajti zlasti tu bi morali razmišljati evropsko in solidarno. In eh, ne more biti tako, da financiramo prav vse v vseh državah. Kajti imamo države, kjer so že marsi kaj eh, postorile, naprimer na področju ogrevanja. Po drugi strani pa imamo države, ki niso storile veliko. Zato je smiselno, da eh, delujemo tam, kjer se še ni veliko storilo, kajti potem bomo za majhnim uložkom lahko financirali veliko. To pomeni, da lahko za manj naredimo več za okolje. Eh, torej, druge države pa bi morale nekoliko počakati na eh, evropski denar. In potem moja druga tema, migracija. Gospod komisar, ali vidite kakšno možnost za to, da bi eh, izdatke na tem področju pogojili z resnično politično voljo Evropske unije, da na tem področju res določi cilje in strategije in jih potem tudi izvaja? Moram priznati, da sem zaskrbljen kajti sedaj bomo dobili 10 eh, tisoč eh, novih menjih uradnikov za Frontex. In pravzaprav skoraj da ni eh, nobenega v Evropskem parlamentu, ki ve, kaj bi morali res storiti kajti nimamo politične odločitve v zvezi s tem, kaj bomo storili. In dokler nimamo politične volje, lahko zaposlimo 100 tisoč ljudi, pa se položaj ne bo izboljšal. In za konec, sedaj eh, se bom poslovil eh, od Evropskega parlamenta in zato bi se rad prisrčno zahvalil vam, gospod predsednik, zahvaljujem se tudi vam, gospod komisar, zahvaljujem se vsem kolegicam in kolegom in predvsem se zahvaljujem tudi vsem zaposlenim v Evropskem parlamentu. Pet let sem bil tu, rad sem prihajal v službo, storitve so bile odlične. Eh, in moram reči, da sem se dobro počutil, čeprav sem bil vedno manjšinskem, eh, sem zastopal vedno manjšinska mnenja. Hvala lepa, gospod komisar, ampak na kratko, kaj ti gospod Kolmel je kar dobro izkoristil čas, ki mu je bil na voljo. Ja. Začita podnebja, mm, torej, mm, to je zelo napeta tema. Eh, tukaj gre za 20 odstotkov Eh, s katerimi smo vstopili na novo, nepoznano eh, področje. In potem smo vedno preverjali, ali je to relevantno za podnebje ali ne. In zbrali smo tudi eh, številne izkušnje na tem področju, torej računsko sodišče nas je tukaj tudi kritično spremljalo in na tej podlagi bomo sedaj gradili naprej. Torej, Svet je sprejel cilj 25 odstotkov, torej nekaterim gre to predaleč, nekaterim je to premalo in države so se srečale nekje na eh, sredini. In eh, sedaj eh, smo to, eh, potem smo opredelili 44 programov. Vzemite naprimer um, um, zaposlovanje. Imamo programe, kjer, ki nikakor niso relevantni za eh, podnebje. Potem pa imamo naprimer eh, področje zgrad, eh, kjer lahko postorimo zelo veliko za boj proti podnebnim spremembam, tudi do 16 odstotkov. In Torej, vse bomo preverjali. Kohezijska politika je tudi zelo pomembna. Tukaj imamo zelo jasne številke po državah in po regijah in sedaj bomo ukrepali naprej. Torej, koliko evrov prejme regija? Torej, koliko dobi eh, Malta in koliko dobijo eh, regije? In te države ne bodo želele koristiti kohezijskega sklada v svoji državi, ampak drugot. Torej, želim svoj denar nazaj, To je načelo, ki je zelo zasidrano pri ljudeh, kajti ljudje do, želijo dobiti eh, čim več nazaj od Evropske unije. V svoji državi ugotavljam, da je tako, da bi morali eh, denar za boj proti podnebnim spremembam uporabiti v drugih državah, ne pri nas. Naprimer, bolje bi bilo ta denar porabiti v srednji Španiji. In kar se tiče eh, zgrad, tukaj imamo včasih preveč ambiciozne cilje in včasih uporabljamo eh, sredstva, naprimer, eh, na ta način, da ne dosežemo toliko. Lahko bi bolje sredstva uporabili v Bolgariji, ne pa naprimer v Nemčiji. Torej, Države članice pa seveda želijo denar iz Evropske unije nazaj in to seveda ne pomaga. Sedaj pa Frontex. Torej, eh, evropski proračun oziroma predlog proračuna eh, predvideva deset tisoč eh, uradnikov. Če lahko samo če se lahko samo posvetujejo in spremljajo, potem to nima nobenega smisla torej Bolgarija, Grčija, Malta, Cipr, eh, Italija, Španija, to so tiste države, ki so v spredju in te bi morale eh, ta predlog preveriti in sprejeti, da lahko evropski uradniki upravljajo funkcije skupaj z nacionalnimi uradniki na sredozemlju in Na ta način bo uporaba teh 10 tisoč uradnikov smiselna. Sicer bi bilo bolje počakati, kaj bo išlo iz celotnega svežnja za migracije in sicer kaj se bo zgodilo eh, na svetu naslednji teden. Hvala lepa, sedaj pa Nils Torvalc. Hvala lepa. Kratek bom. Pogledal sem si eh, del za boj proti podnebnim spremembam in videti je, da je napredek dober. Torej, imam eh, določene dvome glede programov. Eh, torej, eh, naprimer, elektrika v Nemčiji je skoraj da najbolj umazana. Potem obzorje 2020. Mislim, da tu potrebujemo več sredstev, sicer ta program ne bo učinkovit v prihodnje in prizadevamo si za više sredstva. Potem je tu še en del, ki me je zmotil in sicer časovnica. Komisija je govorila o hitrem spravnem postopku. To se sliši kot uh, naslov iz knjige, iz, eh, devet, ki je bila zapisana v Avstriji v 19. stoletju, pobožni otrok, eh, ki nikakor ni, in koncept te knjige nikakor ni skladen s tem, kar se tukaj dogaja. Hvala lepa, gospod komisar. Časovnica za posvetovanje o predlogu proračuna 2020 lahko res govorimo o tem, zakaj potrebujemo toliko časa od začetka junija do srede novembra. Ampak to je zelo formaliziran postopek. In to izhaja iz naših zakonov. In spravni postopek uh, se drži zelo strogih predpisov, ki jih je treba upoštevati. Enkrat sem vprašal, ali ne bi mogli začeti tri tedne prej eh, s spravnim postopkom, da bi s tem lahko zaključila Junkarjeva komisija. Ampak drugi so odvrnili, da eh, potrebujemo tukaj določen eh, red in da ta pogajanja pač morajo potekati v Strasburgu. Mi smo tako rekoč ujetniki predpisal mi izvajamo eh, to, kar eh, predvidevajo eh, pogodbe in pogodbe predvidevajo pač ta postopek do srede novembra. Upam, da bomo imeli proračun do srede novembra. Kajti, torej po zaključku vsakega spravnega postopka je treba začeti z novim. Ampak novi kolegi bodo eh, začeli s svojim delom tukaj v parlamentu šele julija. Pred nekaj meseci smo zastavili nekaj vprašanj v zvezi s tem postopkom. Eh, in rečeno nam je bilo, da eh, to sploh ni mogoče storiti prej in da bo gospod Oettinger zamenjen nekje do konca novembra. tako sedaj so spregovorili vsi, ki se ukvarjajo s proračunom za leto 2020. In prehajamo k proračunu za leto 2019. Gospod Depre. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej. Naj se vam zahvalim, gospod komisar, za vašo razpoložljivost, za vašo prepričano ravnanje in za vsa vaša prizadevanja. Kar pa zadeva osnutek proračuna, imam vprašanje ali menite, da ta proračun, kar, zauzema, kar, kar zadeva prevzem obveznosti, predstavlja povečanje sredstev v, v primerjavi z letom 2019. Dejali ste, da gre za 1,3 odstotno povečanje, ampak jaz mislim, da bo stopnja inflacije više. Torej, gospod komisar, ali je to manjši ali večji proračun, kar, zauzem, kar zadeva prevzem obveznosti? Veliko ste govorili tudi o boju proti podnebnim spremembam, gospod komisar. Ugotavljam, da v preteklem večletnem finančnem okviru nismo spoštovali našega cilja 20 odstotkov Rekli ste, da smo dosegli 19,4 odstotka, torej našega cilja nismo dosegli in potrebna bodo dodatna prizadevanja v okviru prihodnega večletnega finančnega okvira. In upam, da bodo tisti komisarji, ki eh, jih delo še zanima, razmislili tudi o programu, ki ga uporabljamo za izračun tega povišanja eh, proračuna. In še zadnja pripomba, gospod komisar, gre za kritično vprašanje. Kar zadeva Afriko, kajti ta proračun ni namenjen zgolj Evropski uniji, kar zadeva torej podporo Afriki in tako naprej. Mislim, da ta proračun ne zadostuje in eh, da se bo potrebno soočiti z njim. Eh, gre za fiktivno rešitev. Potrebna so dodatna sredstva in pa eh, nova tehnologija, če želimo zagotoviti razvoj v Afriki. Upam, da eh, bomo zametke tega videli v večletnem finančnem okviru. Hvala lepa. Eh, to je moj zadnji prispevek. Z obžaljevanjem odhajam. Zahvaljujem se vsem kolegom. Mislim, da smo eh, po najboljših močeh opravljali svoje delo. Veseli me, da sem lahko delal v tem odboru, da sem vas spoznal in zelo ponosen sem, da sem lahko prispeval k evropskemu proračunu skupaj z vami. monsieur le commissaire gospod komisar kolega deprez če si pogledate eh, obveznosti prevzete obveznosti za leto dva tisoč devetnajst in dvajset in jih primerjate eh, morate upoštevati eno obveznosti za begunce iz Turčije so vključene v leto 2019, 2020 pa ne. Za leto 2020 imamo predvidena samo še plačila v ta namen. Imamo visok znesek, ki je namenjen temu, in to smo okrepili za prevzete obveznosti leta 2019, v letu 2020 pa tega zneska ni več. In če to primerjamo, gre pravzaprav za povišanje v višini ena cela devet odstotka. Pri podnebnih ukrepih smo prišli do devetnajst cela sedem odstotka, res je, da to ni še, da to še ni dvajset odstotkov, je pa zelo blizu tej, temu cilju. Če bi lahko namenili ustrezna sredstva, eh, v tem proračunu za boj proti podnebnim spremembam bi lahko dosegli tudi višji cilj? Cilj 25 odstotkov je zelo ambiciozen, se ga pa da doseči. V okviru prihodnjih posvetovanj za večletni finančni okvir eh, vam lahko razložimo, kako naj bi to dosegli. In v okviru posvetovanj se bomo o tem odločali. In pri tem je vaše strokovno mnenje izjemno zaželeno. Pri obzorju Horizon Europe pa lahko namenite še več sredstev za boj proti podnebnim spremembam. Tam je kar nekaj projektov na področju raziskav, ki se jih da sofinancirati. Tako da pri več programih obstajajo povezave oziroma presečišča, kjer lahko prilagodimo naš predlog na vzgor ali pa na vzdol, kot, eh, bomo, kot boste želeli. Kar se tiče Afrike, smo namenili več eh, povečanih sredstev za leto 2020. Sirija, sklad za Afriko, skrbniški sklad za Afriko, humanitarna pomoč. Ampak eh, gre za nekaj milijonske zneske. Poskušamo izčrpati vsa sredstva, ki so nam na voljo. Ampak eh, kljub vrzeli, ki še obstaja, smo sredstva namenjena uh, pomoči po svetu znatno povišali. Je pa treba upoštevati tudi Zahodni Balkan in vzhodno partnerstvo. Je pa nekaj povsem jasno. Afrika in Bližnji vzhod sta še vedno v središču naše pozornosti pred preostalim svetom. Sem pa hvaležen, da ste vi in svet sprejeli višja sredstva uh, za naša prizadevanja po svetu. Svet je to potrdil v z veliko večino, tako da sem optimističen, da bo Evropa lahko v prihodnjih letih zmožna ukrepati še bolj, kot je doslej. Merci et de... Najlepša hvala, da želite v uh, enem proračunu združiti evropski proračun in pa evropski razvojni sklad. Uh, sedaj pa gospod Trn. Hvala, gospod predsednik. Zelo na hitro. Dragi kolegi, eh, morda nam ni najbolj všeč, ker menimo, da v zadnjih petih letih nismo dosegli veliko, pa se s tem ne strinjam. Prav nasprotno je. Dosegli smo marsikaj in veliko tudi zahvaljujoč eh, našemu sodelovanju z gospodom Ettingerjem. Vsako jutro upam, da bo prihodnja komisija zagotovila vsaj približno toliko, kot je gospod Ettinger v okviru opravljanja svojega dela. No, zdaj pa sprememba proračuna za leto 2019 na področju evropske solidarnosti. Po mojem bi se morali osredotočiti na uh, ukrepe, kar se tiče Romunije in Italije, recimo, da zagotovimo dovolj uh, stroge ukrepe. Sem sicer prepričan, da poplave ne bodo odnesle toliko sredstev kot recimo kupljeni vizumi, ampak kolegi, če bi lahko vsaj 40 odstotkov proračunske porabe namenili politikam za boj proti podnebnim spremembam, oziroma če tega ne bomo storili, mislim, da bodo v prihodnje zeleni dobili še dosti več glasov in potem bo, bodo zeleni zavladali parlamentu. Mislim pa, da si tega nihče ne želi. Tako da hvala lepa in nasvidenje. Hvala lepa za to pozorilo, pa tudi eh, za to željo, gospod komisar. Eh, no, ravnanja volilcev oziroma volilnih rezultatov ne bom komentiral. 25 odstotkov je ambiciozen cilj. In eh, precejšen del programov je podnebno neutralen. Tako da je že namen znižati izpuste toplogrednih plinov. Ampak kot rečeno, Razprava bo še tekla v zvezi s tem, kako doseči naše ambiciozne cilje. Razprava še ni končana, šele začela se je. In sam sem vesel, da sta svet in parlament končno sprejela cilj 25 odstotkov. Sem pa prepričan, da je mogoče doseči tudi več. Želim pa vse dobro tudi vam. Hvala lepa. Še dva sta prosila za besedo in sicer Paul Rubih nista poročevalca ali poročevalca v senci. Najlepša hvala. Ja. Minuta za vprašanje in odgovor. Eh, kar se tiče 89 eh, zaposlenih, torej novih položajev, se zahvaljujem službam, da so upoštevale vse možnosti, ki so bile na voljo. Seveda bomo po volitvah šele videli ali bomo spotrebovali vseh teh 89 novih eh, zaposlenih. In potem se bo pri proračunskih pogajanjih jeseni pokazalo, kako bo treba upoštevati. Komisarju Oettingerju bi se pa rad zahvalil, ker pri 15.3 uh, eh, ostaja v ospredju pogovorov. Eh, pri razvoju je pa treba upoštevati potem tudi, vodo in čisto energijo, to vsekakor potrebujemo, to ima za Afriko poseben pomen in upam, da boste tudi v prihodnje to upoštevali. Potem pa še povišanje pokojnin. Pokojninski sklad bi po mojem morali oblikovati na evropski ravni. V Evropskem parlamentu smo že predvideli znižanja na tem področju in potem je treba pri pokojninah uradnikov in poslancev to tudi ustrezno upoštevati. Predsednika Artuija bi pa prosil, ker imamo na voljo dve strokovni mnenji pravne službe v zvezi s pokojninskim skladom, In za me kot poročevalca eh, strokovna mnenja pravne službe niso bila na voljo. Imam uradni dopis predsednika parlamenta, ki ni hotel dati na voljo nam, odboru za proračun, teh strokovnim, strokovnih mnen. Zdi se mi nezaslišano, da naša pravna služba pripravlja takšna strokovna mnenja v naš namen in potem odbor za proračun ne sme teh strokovnih mnenj niti pogledati, da jih ne dobimo. Prosil bi, da nam ta strokovna mnenja zagotovijo, ker so zelo pomembna za proračun za leto 2020 in 2021. Vsi smo vplačevali v pokojninski sklad in zato imamo tudi pravico do pogleda v strokovna mnenja, ki jih je pripravila pravna služba. In potem eh, še zadnja pripomba. Rad bi se zahvalil vsem v dvorani, skoraj petindvajset let sem bil tu, to so bila zelo razburljiva in napeta leta, dosegli smo dosti več, kot sem si mislil, da se da doseči, hvala vsem. Eh, želim vam veliko dobrega v prihodnje in prosim, zagotavljajte še naprej toliko koristnega za naše državljanke in državljane. Gospa Gresle. Ja, tako kot Paul Rubik bi tudi sama povedala, da bi se morali, eh, pravzaprav člani, ki so vplačevali v pokojninski sklad, eh, morda vzdržati te razprave, ker gre za njihove koristi. Moram pa povedati, da sem zgrožena zaradi tega, kako je vse skupaj potekalo, da dodatna krčenja niso bila odobrena. Tako da bi bilo morda treba ta pokojninski sklad zares eh, zapreti. Bi pa omenila še troje, gospod komisar, najprej člen petnajst tri, eh, to se tiče boljše zakonodaje, da tiste člene, ki jih imamo, tudi uporabljamo in izvršujemo. Zato bi vas pozvala k temu, da se tega držimo. Svet morda zdaj trdi, da to sploh ni bilo tako mišljeno, ampak tako je bilo izpogajeno in zato je pomembno, da se člen 15.3 tudi ustrezno izvaja. Potem drugič. Že trikrat eh, je bil sporazum o izstopu Združenega kraljestva zavrnjen. Eh, zanima me, kaj se bo zgodilo, če, Združe, če bo Združeno kraljestvo potem dokončno res izstopilo. No, glede tega sem že izgubila kakšno stavo, ampak zanima me, kaj se bo zgodilo, če Združeno kraljestvo dokončno izstopi, kako se bo proračun potem izvajal naprej in kaj bo s proračunom za leto 2020. Potem pa še tretje vprašanje, pokojninski sklad uradniki zagotavljajo svoj delež. In to se potem zbira v skladu. To bi bilo smiselno, ker se sredstva zagotavljajo iz proračuna. In povsem razumem, da bi bilo sklad smiselno ustanoviti, da se potem ti zneski zbirajo v enotnem skladu. Ampak, eh, zavoljo pravičnosti bi morali zagotoviti, da se zaposleni na koncu opravljanja svojega dela, da se lahko zanese na to, da se jim bo izplačal celoten znesek, da se ne bo zgodilo, da se po 30 letih nekdo znajde, po 30 letih dela nekdo znajde na ulici in na koncu nima nič od tega zneska, ki ga je vplačeval gre recimo za zaposlene po vsem svetu, ki mesečno vplačujejo zneske, in sama bi se zavzela za to, da se ta sklad zastavi širše. Ne gre za to, da se zagotovijo nova sredstva, samo za to, da se sredstva, ki jih imamo, ustrezno upravlja. Hvala. Najlepša hvala. Še dve vprašanje imamo, potem pa lahko odgovorite, gospod komisar. Gospa Toma, izvolite, na kratko prosim. Hvala lepa, gospod predsedojoči. E, žalujem, da vas bom morala zapustiti in še prav posebej, da ne bom mogla zaključiti svoje misije glede večletnega finančnega okvira. Ampak, ko pogledam proračun, za leto 2020. Eh, moj odhod obžalujem nekoliko manj. Eh, Kaj ti, eh, ko vidim odstotke bruto družbenega proizvoda za prevzem obveznosti in plačila, ko vidim, da nismo sposobni doseči 20 odstotkov za podnebne spremembe, da nas od tega cilja loči nič cela šest približno odstotka, ko vidim, da je zelo težko aktivirati člen 15.3, ki so ga izglasovale institucije same in ki ga nismo mogli aktivirati že preteklo leto. Ne bom govorila o razdelku 3 in 4, ampak uporaba teh sredstev, še prav posebej, ko gre za obaljno stražo v Libiji ali pa ko gre za instrument za begunce v Turčiji, Uh, imam uh, ne le politične težave, ampak uh, celo etične pomisleke in potem se mi zdi, da ni tako slabo, da pravzaprav zapuščam ta parlament. Kot kolegi pa se vam uh, zahvaljujem uh, za vsa vaša prizadevanja, uh, za osnutek, ki ste ga pripravili, vendar pa imamo politični problem v Evropi. Uh, določena vprašanja v Evropi nismo pripravljeni eh, rešiti. In hvala lepa tudi eh, za eh, delo sekretarjata odbora za proračun. Hvala asistentom, svetovalcem, hvala lepa vam, gospod komisar in vam, gospod predsedujoči. In seveda se zahvaljujem tudi svojim kolegom. Gospoda Olbrihta bi rada posebej izpostavila, kaj ti bil je moj sopotnik v preteklih letih in poleg tega bi rada podala še zelo kratko uh, sporočilo in uh, sicer, da uh, temu odboru včasih uh, manjka pogum za ugovarjanje. Hvala lepa. In še zadnji, gospod Fernandez. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospa. Toma, nikar ne obžalujte ničesar vedno je kaj za obžalovati, ampak eh, pomislite samo, kaj bi se zgodilo, če vas sploh ne bi bilo tukaj. Še prav posebej vas. Mislim, da bi bila potem situacija še hujša. Sedaj pa bom nadaljeval v portugalščini. Že fui feita. Nič cela devet odstotka BDP-ja za plačila kljub povišanju 3,1 odstotka v primerjavi z 2019. Tu se že zastavlja vprašanje, kako vse skupaj upravljati z nižjim proračunom. Poleg tega ta proračun ni tako zelo prepoznaven. Kako ga približati državljanom, kako poskrbeti, da bodo vedeli, kaj vse se iz njega financira. No, to ni bilo vprašanje, bolj ugotovitev. Poleg tega se mi zdi, da bi morali člen 15.3 ohraniti do konca. Upam, da bo komisar dovolj pogumen, da bo komisija ohranila svoj predlog. Takšno fleksibilnost moramo imeti priložnost ohranjati tudi vnaprej in eh, člen 15.3 bi moral obveljati do konca. Zdaj pa še nekaj glede Afrike. Afriko je treba podpreti. Treba je prispevati k razvoju v Afriki in v ta namen imamo Evropski razvojni sklad, pa tudi Junkerjev načrt, kako eh, je videti to, kako ocenjuje komisija, eh, da se izpolnjuje Junkerjev načrt eh, za Afriko, recimo. Treba je zagotoviti pogoje, da bo mladina srečna tam, da bo našla delo, in da bo na afriški celini prišlo do razvoja, do napredka, drugače ne bomo našli rešitve na področju migracij. Prav tako je treba prispevati k zagotavljanju miru in k razvoju na tej celini. No, za konec bi se vam rad eh, zahvalil, gospod komisar, ker ste pri svojem delu bili pogumni. Upam, da bo vaš naslednik eh, prav tako pogumen, kot ste bili vi. Poleg tega bi se zahvalil še odboru, predsedniku odbora in vsem tistim, s, katerim sem, s katerimi sem tesno sodeloval, zlasti Žerardu Depreju. Drugače pa hvala vsem. Komisar. Najlepša hvala, gospod komisar. Gospod predsednik, na troje bi se odzval. Najprej člen 15.3. Spomnite se, v, osnu, v predlogu proračuna za leto 2019, ki ga je komisija predstavila maja leto prej, tega člena še ni bilo, zato ker je finančna uredba pričela veljati pozneje, avgusta zatem. V okviru spravnega postopka smo potem podali predlog, da se določen znesek eh, financira v okviru člena 15.3 in svet je bil nad tem predlogom presenečen, kar do neke mere lahko razumemo. Ampak eh, čas, ko so bili lahko presenečeni, je minil. Ta člen je v predlogu komisije. In vsakemu v svetu mora biti jasno, da se bo to vprašanje zastavilo znova. zdaj, ko je preteklo že nekaj časa, imamo na voljo še dosti več argumentov in boljši kontekst, da člen 15.3 tudi uporabimo. Drugič, pokojninski sklad, kolegica Gresle, seveda bomo to predlagali za vse zaposlene, v vseh institucijah. To je najpomembnejši oziroma v največji meri velja za zaposlene komisije, ampak eh, zajete bodo vse institucije. Ne bomo vzpostavljali različnih skladov za recimo sodišče, za parlament, za komisijo. Šlo bo za enoten pokojninski sklad, ki se ga bo tudi upravljalo enotno, strokovno. In eh, lahko rečemo, da se bo znesek, ki se ga zdaj eh, odbije od plače zaposlenih ustrezno obračuno. In potem še tretjič, brexit. Če bodo Britanci izstopili oktobra, to skorajda ne predstavlja nevarnosti. Približno eno milijardo bi nam potem zmanjkalo, ampak to bi se še dalo izravnati. Drugič, če bodo oktobra zapustili Unijo brez dogovora, še vedno obstaja dogovor, da bodo v naslednjih letih zavezani eh, k plačilu, samo na sodišče se ne bodo mogli pritožiti. Bo pa to potem pomembno za prihodnje odnose, recimo eh, pogajanja glede uvoza, izvoza komisija in parlament ne bosta pričela s pogajanji, dokler stari računi ne bodo poravnani. Moramo pa za leto 2020 v okviru tega predloga po potrebi predvideti oziroma privačevati 12 milijard v okviru spravnega postopka. In zato bi bil moj predlog za danes, sicer eh, kolegi tega še ni potrdil, da bi predvideli to določbo 50-50 če bi od eh, začetka prihodnjega leta rekli, vrzel, ki bi nastala zaradi izstopa neto plačnice Združenega kraljestva, eh, se prične pri dvanajstih milijardah in lahko zraste do štiridesetih milijard, bi bilo treba, eh, zapolniti, svet se je strinjal, kako in s tem, in eh, tudi parlament je to potrdil. Tako da bi potem v obliki vplačil pridobili šest milijard. In potem bi lahko tudi videli, kje bi se dalo eh, sredstva zmanjšati. Tega ni moč storiti pri vseh programih. Programi v okviru kmetijstva recimo so Eh, zastavljeni že precej daleč v prihodnost, raziskovalni projekti tudi tečejo naprej in s tem ne bi smeli prekiniti. In oktobra se bo jasno pokazalo, pri katerih programih je mogoča, mogoče znižanje sredstev. Tako da eh, jeseni se bomo verjetno pogovarjali, kako bo s temi šestimi milijardami, ki bi jih bilo treba privarčevati. Eh, najlepša hvala, hvala za strokovno sodelovanje. Zdaj pa vas bom moral žal počasi zapustiti. Komisar, po konkluju. Hvala lepa, gospod komisar. Po konkluju, madame Holmeyer. Za zaključek, gospa Holmeyer. Raportor general. Kratka bom. Dragi gospod komisar, najlepša hvala. Veselim se prihajajočih mesecev, ko bomo še naprej sodelovali en z drugim in upam, da bomo z delom lahko nadaljevali tako. No, da bomo enkrat končno uspeli priti do drugega spravnega pristopka, postopka. Po desetih letih še nisem izgubila tega upanja. V vsakem primeru se vam zahvaljujem za izvrstno sodelovanje. Eh, hvala za to, ker si komisar, s katerim se parlament lahko pogovarja ni vedno tako. Nekatere države članice bi rade prek komisarjev vplivale na parlament. Sem pa sama prepričana, da bo Evropski parlament pomemben sestavni del Evropske unije tudi v prihodnje. Tako da hvala še enkrat komisarju, da je, nas je bil vedno pripravljen poslušati, da je z nami sodeloval in upam, da bo tako tudi v prihodnih mesecih. Eh, bi se pa rada zahvalila tudi predsedniku našega odbora, ker se je za nas res vedno zauzel. Sama sem poročevalka in ko imam ravno besedo, bom izkoristila priložnost in se ti zahvalila, dragi žon. Naš odbor je prek tebe imel zelo dober ogled, dobro si nas zastopal in v imenu vseh kolegov in kolegic se ti prisrčno zahvaljujem za opravljeno delo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 Najlepša hvala, Monika, tebi, ki boš nekako most med eh, zakonodajnim obdobjem, ki se končuje, in novim zakonodajnim obdobjem, ki se pričenja. In potem še moje sporočilo, ki bo zadnje sporočilo. Gospod komisar, in če dovolite, dragi Günter Oettinger, drage kolegice, gospe in gospodje, prišli smo do zaključka sklica, ki se je pričel leta 2014 pet let sem predsedoval odboru za proračun. In uh, sicer do uh, konca, uh, tik do parlamentarnega premora. Zato vam želim izreči vse dobro pri upravljanju vašega dela v prihodnosti v tem odboru poleg tega čestitam vsem tistim, ki so bili ponovno izvoljeni in tudi vsem tistim, ki so bili na novo izvoljeni. Pred seboj imate dva izjemno zanimiva dokumenta. Namreč eh, poročilo o dejavnostih, ki jih je pripravil naš sekretarjat za preteklih pet let eh, in poleg tega je tukaj tudi ocena programa Evropske komisije. Predvsem pa se moram zahvaliti našemu komisarju, gospodu Oettingerju in pa njegovema, njegovima predhodnikoma. Komisarki Gergovi, ki, je, eh, ki nas je zapustila in eh, prevzela novo funkcijo pri eh, Svetovni banki. Hvala lepa, gospod Oettinger, za vašo pripravljenost, da nam prisluhnete za vaš pogum, za vaše prizadevanja, da pripravite proračun, ki bo Evropi omogočil prihodnost. Objavili ste dokument o razmisleku glede prihodnega večletnega finančnega okvira. Rad bi se zahvalil tudi generalnemu sekretarju in pa vsem eh, sodelavcem, eh, generalnega direktorata za proračun pri Evropski komisiji. Zahvaljujem se tudi vsem vam, dragi kolegi, koordinatorjem, poročevalcem eh, in vsem članom našega odbora. Mislim, da smo lahko ponosni na kakovost našega dela. Mislim, da naš odbor zares predstavlja popolno dodano vrednost. Delovali smo v vzdušju medsebojnega razumevanja in sodelovanja. Zahvaljujem eh, se tudi asistentom in pa svetovalcem, ki so odlično opravili svoje delo in zahvaljujem se tudi eh, parlamentarni opravi, še prav posebej Moniki Štraser, direktorici eh, za proračun. In zahvaljujem se tudi vsem članom eh, našega sekretarjata Fabi Jones, Elizati Fari in pa Moniki Strasser. Zahvaljujem eh, se jim za njihovo eh, zvestavo, za njihovo razpoložljivost, za njihovo strokovno znanje in za odlično upravljanje te državne funkcije. Veselilo me je delati z vami, z vami. Eh, vsemi skupaj, pa tudi z vsakim posameznikom. Eh, moje sporočilo pa vsebuje tudi kanček obžalovanja in sicer, eh, da državljane ni zanimalo naše delo in pa, da nimamo ustreznega proračuna, kajti proračun mora ustrezati dejanski situaciji in vemo, da si politika in pa resničnost pogosto nasprotujeta. In v zadnjih petih letih nisem izgubil občutka, da se nahajamo v rokah sveta. Eh, danes vsem obveščajo, ko so zaključki pravzaprav že sprejeti. In eh, gesta, ki jo je naredil eh, svet, eh, je tehnokratska gesta. Pravzaprav svet ni z roki spustil ničesar in poleg tega je proračun obdržal pod enim odstotkom bruto družbenega proizvoda. Države članice ne znajo delovati skupaj eh, in eh, kadar delujejo enotno, eh, gre zgolj za politično pretvarjanje. Naš odbor se je ukvarjal predvsem z predlogom Evropske komisije svet je precej znižal sredstva za veliko število programov. Delali smo eh, z eh, velikim eh, navdušenjem, tako smo glasovali tudi na plenarnem zasedanju, potem je sledilo pogajanje z svetom. Z velikim veseljem ugotavljam, da smo lahko spremenili mnenje sveta, vse kar zadeva programe za mlade, recimo Erasmus ali pa uh, jamstvo za mlade. Da, dragi kolegi, obžalujem, da uh, nam ni uspelo uh, vsaj enkrat zmagati uh, v naših pogajanjih za svetom. Mislim, da bo parlament uh, oziroma svet spoštoval parlament še le takrat, ko se mu bo parlament dokončno uprl. In pri tem je potrebno upoštevati tudi prioritete eh, naših državljanov. Predvsem eh, dve temeljni skupini ELS in SND, in upravičujem se kolegom, eh, oblikujeta našo agendo. Proračun od nas zahteva proračunsko enotnost in. Uh, varčnost eh, evropskega proračuna onemogoča, da bi uresničili ambicije Evropske unije, da bi Evropska unija postala svetovna velesila, kot so to ZDA ali pa Rusija in tako naprej. Eh, poleg tega na ta način tudi ne bomo prevzeli vodilne vloge na digitalnem področju potrebno je povečati javno porabo eh, v eh, Evropi, vendar so eh, posojila razmeroma neučinkovita. S tem se bo, ste morali ukvarjati tudi v prihodnem proračunskem obdobju. Kaj pa prihodnje proračunsko obdobje, prihodnje proračunski osnutek? upam, da bo upoštevano mnenje eh, Evropskega parlamenta. Žal mi je, da eh, nismo pričeli z resnejšo razpravo o prihodnosti Evrope in odgovornost za to prevzemam tudi eh, sam vendar pa uh, vam želim uh, veliko zadovoljstva v vašem zasebnem in poklicnem življenju. Upam, da bo Evropa našla svoje, svoje specifično mesto v svetu in da bo parlament igral vodilno vlogo pri proračunu, ki bo ustrezal ambicijam Evropske unije. Če tudi je ta proračun danes nekoliko skromen. Dragi kolegi, gospod eh, komisar, Eh, mislim, eh, da obstaja nevarnost, da se bo ta proračun še zmanjšal. Še enkrat najlepša hvala, najlepša hvala, da sem lahko bil predsednik tega odbora. Eh, in sicer v tako odličnem vzdušju sodelovanja.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 ostanete v bližini, kaj ti sledil bo koktejl. In sicer bomo imeli pet steklenic rdečega vina, eh, tudi iz eh, vinogradniške regije, eh, vinorodnega območja gospoda Oettingerja in vino veritas, kot pravijo.